Guten Tag. Dober dan. Prisrčno dobrodošli na seji odbora za nadzor proračuna. Malo smo še nesortirani, kajti po stavki pilotov sem morala priti z vlakom, ki je imel 80 minut zamude, tako da sem prišla v Bruslj z veliko zamudo. Prejeli ste dnevni red, nihče ni uh, ugovarjal. Uh, Točka 8a bo dodatno vključena v dnevni red, na to smo vas že opozorili in sicer gre za revizijo poslovnika. A ne, oprostite, zmotila sem se, jaz sem pri zapisniku in ne pri dnevnem redu. Veste, katere jezike lahko uporabljate na tej seji. Zamenjali bomo peto in trinajsto točko, tako kot napovedano v novičniku. Nima noben, nobene pripombe, očitno na to se pravi, da je dnevni red sprejet. Tudi ta seja se prenaša po spletu in v novičniku lahko preberete tudi, kateri jeziki se uporabljajo na tej seji potem eh, zapisnik 26. septembra, če do konca tega sestanka ne bo pripomp, velja za sprejet eh, tega zapisnik. In s tem sem že pri četrti točki, to je moja točka. Poročilo o izidih trialoga o eh, direktivi PIF, PIF 23. novembra 2016 v Strasburu. Želimo vas opozoriti na to, da imamo pred sabo težavn dosje, gre za usklajevanje kazenskega prava in to je pravna podlaga za Evropskega javnega tožilca. Um, smo enakopravni z odborom za notranje zadeve, imamo dva poročevalca, gospoda Lopeza Aguilarja in jaz sem tudi poročevalka predlog komisije star že štiri leta, z julija 2012, v prvi obravnavi 2014, v aprilu smo pripravili svoje stališče na ta predlog. Po evropskih volitvah smo, e, so se prekinila pogajanja s svetom s ciljem, da bi uspela hitra druga obravnava pod italijanskim in latvijskim predsedstvom smo imeli vsega skupaj šest trialogov, od junija 2015 pa je svet prekinil pogajanja, zato ker se ne more dogovoriti in to nas seveda niti malo ne čudi. Um, torej, um, um, jabolko spora je predvsem vključitev DDV-ja v to direktivo. Um, obravnavali smo različne kompromisne predloge kljub temu je bilo zelo težko v svetu. Svet je direktivo PIF potem povezal s predlogom EPO, torej oboje je obravnaval istočasno. Pri EPO smo v dosto, dosti šipkejši pravni poziciji kot pri PIF-u. <clears throat> Tako da smo zauzemamo stališče pri PIF-u, da se vključi DDV v to direktivo in da se DDV ohrani v direktivi PIF in ne v uredbi EPO, kjer nimamo veliko možnosti vplivanja. Prejšnji teden smo se potem ukvarjali s premenjanjem predlogom sveta, s premenjanjem besedilom in moram reči, da se to pa res ne spodobi, da eh, besedila, ki so bila soglasno sprejeta pri dialog, trialogu, da se iz teh besedil potem jemljajo besede, dodajajo in tako naprej. Torej, da eden od pogajalskih pa, partnerjev enostavno šošmari po tem besedilu. Torej, svet je to naredil in svet je, svet je še enkrat spremenil besedilo, ki smo ga skupaj že sprejeli. Najbolj pomembno je za nas vprašanje, DDV-ja. Sicer pa je prišlo do preboja pri svetu in do nove ponudbe, ki predvideva vključitev DDV-ja v primerih, kjer je škoda nad desetimi milijoni evrov in če, sta, če to zadeva vsaj dve državi članici. Torej, dve stvari je spremenil. Um, nacionalno pristojnost. Uh, EPA za primere DDV je izuzil in če gre za čez, čezmejne primere, potem um, svet um, nakazuje možnost, da bo to vključeno. V četrtem členu prvem odstavku pa zahteva svet, da se črtajo goljofije pri um, javnih naročilih. In to je nekaj, kar ne moremo, zelo grenka pilula, ne moremo tega enostavno požreti, kar zadeva zastaranje, ni eh, spremembe, eh, torej štiri leta pri eh, vrednosti 100 tisoč evrov, vendar če se ustavi, če pride ustavitve postopka, se lahko ta rok podaljša. Torej, ta predlog sveta je seveda bistvena izboljšava v primerjavi s prejšnjim predlogom, vendar v trialogu smo zahtevali, da se spremenijo merila za DDV in sicer si želimo nižji znesek milijon ali dva milijona evrov in kriteriji naj se ne uporabljajo kumulativno. Razen tega smo zahtevali tudi pisna pojasnila, zakaj ravno 10 milijonov evrov in zakaj je to po mnenju sveta um, ustrezen znesek. Um, to so navezali na proračun EU um, v toliko, da eh, če je znesek DDV-ja potem pri desetih milijonih evrov, um, da bi se te goljofije pre, preganjale. Čez dve leti, ko bomo videli, koliko primerov bo dejansko obravnavanih v okviru EPO, uh, Potem bomo mogoče zahtevali revizijo um, direktive v tej točki in to bo mogoče hitro uspelo. Poskusili smo torej pojasniti svetu, da to sedaj ne bo ovira, temveč da želimo imeti neko pametno direktivo, smotrno direktivo, ki je v skladu tudi z načinom delovanja v okviru EPO. E, tudi pri golofijah, pri javnih naročilih smo prosili, da bi ostali pri prvotni različici z junija 2015, kajti ta se nam zdi bolj ustrezna. Goljofije pri javnih naročilih so po našem mnenju e, nekaj, kar je treba preganjati na osnovi EPO, čeprav e, to mogoče ni najbolj um, posrečena formulacija. Mm, smo fleksibilni, torej, če je možno najti boljšo formulacijo, potem eh, bomo take predloge tudi sprejeli. Upamo, da smo pokazali, da smo fleksibilni in da smo pokazali, da je Evropski javni tožilec, javno tožilstvo za naš pomemben korak za zagotavljanje delovanja notranjega trga in za ustrezno izvrševanje proračuna. Naslednji trialog bo naslednjo sredo in upam, da vam bom potem lahko poročala o pravem preboju. Slovaškemu predsedstvu in vsem predsedstvom doslej se želim prisrčno zahvaliti. Vsi so se trudili in če vidimo, da svet. Eh, torej, eh, da če ugotavljamo, da je treba še vplivati na nekatere države članice v svetu, in tu se obračam tudi na Jensa Gajarja in tudi sama bom eh, se še potrudila, torej na vsak način potrebujemo učinkovito eh, učinkovit boj proti goljufijam v zvezi z DDV, eh, ki se izvajajo čezmejno. Torej, o tem sem vam hotela poročati, tudi drugi kolegi so sodelovali v tem trialogu. Če želi kdo kaj dodati, um, jih vabim, da to storijo sedaj, tudi komisija nam lahko še izda mogoče kakšne skrivnosti, ki jih še ne vemo, zato bi bili seveda hvaležni, kdo želi besedo. Hvala, gospa predsedujoča, pravzaprav nimam nič dodati vašemu poročilu, samo kot informacijo. Danes zjutraj so se srečali atašeji za pravosodne zadeve in slovaško predsedstvo je poročala o trialogu, tako kot ste poročali sedaj vi. In e, testirali so fleksibilnost držav članic, vendar to ni tako enostavno. V sredo gre vse skupaj v Kureper in slovaško predsedstvo upa, da bomo dosegli potem res napredek v tem trialogu. Ali e, vemo kaj novega e, iz držav članic, ki se ne morejo sprijazniti s tem e, epom? konkretno. Ne, trenutno še nimamo konkretnih informacij. Tu želimo seveda pozivati Švedsko in Nizozemsko, da sodelujete pri tem Evropskem državnem oziroma javnem tožilstvu, kajti netoplačnice bi morale imeti velik interes za večji nadzor nad porabo denarja. In če se opiramo samo na svoje pravosodje in rečemo, pri nas vse super funkcionira, ampak nočemo vključiti še drugih, to se mi zdi zelo kratko vidno. In eh, pravzaprav bi s tem zapravili zgodovinsko možnost za eh, to, da eh, stvar, torej, da izvedbemo v prihodnost usmerjen projekt eh, naš skupni cilj je, da na področju boja proti goljofijam postanemo uspešnejši. Če ne želi, če ni drugih prijav za razpravo, predlagam, da takoj nadaljujemo po dnevnem redu. In sedaj smo pravzaprav pri 13. točki. Torej, 13. točka, letno poročilo o zaščiti finančnih interesov EU za leto 2015, gospa Petera je poročevalka, ki takoj dajem besedo, prosim. Dziękuję, pani przewodnicząca. Chwała, gospa predsedujuća. Torej, dolžnost evropskih inštitucij in tudi nacionalnih institucij je, da ustrezno skrbijo za denar davkoplačevalcev. Moramo nadzorovati, kako se porablja denar EU. In boj proti nepravilnostim na tem področju mora biti naša prednostna naloga. Predvsem v situaciji, ko korupcija in goljofija pomenita, da mednarodni kriminal in terorizem dobivajo dostop do tega denarja. In razen tega, Eh, to zelo slabi eh, zaupanje državljanov v naše institucije. Če si ogledamo podatke za leto 2015, vidimo, da je to bilo drugo leto zaporedoma, ko se je število nepravilnosti eh, povečalo. In sicer na 22.349 primerov. Skupno, če upoštevamo statistiko, je 2014 komisija eh, eh, zabeležila povečanje za 48 odstotkov pri nepravilnostih 2015 pa 36 odstotkov. Torej v samo dveh letih se je število nepravilnosti povečalo eh, za dvakrat, se je podvojilo kljub dejstvu, da se je to zgodilo, je skupen znesek denarja, ki ni bil pravilno uporabljen, ostal enak kot leta 2014 in sicer 3,21 eh, milijard evrov. Razen tega moramo videti, da je leto 2015 bilo prvo leto tako imenovanega dvojnega financiranja. To seveda nedvomno vpliva na število nepravilnosti, kajti um, veliko več programov se, v tem, se je v tem času izvajalo. Če si ogledamo nepravilnosti, ki so bile uvrščene kot goljufije, je 2015 to število se povečalo um, na znesek 100, 638 milijonov evrov. Mm -hmm in sicer 461 eh, takih primerov je bilo in to je 18 odstotno zvišanje v primerjavi z letom poprej. Ti zneski so res visoki in moramo storiti vse, kar je v naših močih, da eh, nadziramo porabo tega denarja, tako da denar ne bo izgubljen, kajti ta denar je treba uporabiti pravilno. Javna naročila so pri tem dober primer in to vidimo, da Eh, se stvari razvijajo v pravo smer, da pa je treba še nekaj spremeniti. Želim se osredotočiti na dve stvari. Prihodki iz DDV-ja je seveda velik prihodek za države članice in to povečuje tudi lastna sredstva EU. Evropska komisija je pripravila finančno poročilo financiranja za leto 2014 in v tem letu je eh, Evropska unija iz tega pridobila eno milijardo evrov. Eh, torej, vsa skupna sredstva, vključno z DDB-jem, so bila 17,66 milijard evrov in to je bilo. To je bil kar precejšen delež vseh sredstev. Skupni sistem DDV, eh, ki je bil vzpostavljen z direktivo 2006-112, je bil že ocenjen. Komisija je to ocenila in tudi računsko sodišče in rekli so, da je to obsolitno. 402 do 404 ti členi pravijo, da do ločbe, ki so bile eh, zamišljene kot prehudne do ločbe, eh, torej ne smemo se torej čuditi, da je sedanji sistem DDV o, trans, o čezmejnih transakcijah zelo šibak in pošča veliko prostora za goljofije in da obstaja velika vrzel eh, pri izgubi denarja v obsegu 170 milijard evrov na leto. In potem tudi um, um, goljofije tipa vrtiljak ali um, ne plačujoč gospodarski subjekt, tudi tam izgubimo približno 50 milijard evrov na leto. Evropska komisija je izdala sporočilo 7. aprila 2016 o tem, v katerem predlaga spremembo sistema DDV do 2017, tako obljubljajo, bodo podali dokončen predlog za spremembo sistema DDV-ja, ki bo bolj enostavn in ne bo tako dovziten za goljufije. Je pa en sistem pri eh, reformi tega sistema, nekatere države članice so proti, nekatere države hočejo. Um, um, nočejo dati tega orožja iz rok in nočejo dati tudi nadzornih pravic iz svojih rok. In to so tiste države, ki so doslej blokirali vsako nadaljno reformo. In zato menim, da naj bi Evropski parlament čim prej podprl Evropsko komisijo in razen tega naj bi um, zahtevali tudi ustrezno časovnico za izvedbo pred, predloga reforme. Um, mislim, da nobena opravičila, ki smo jih sedaj slišali, niso utemeljitev za nadaljno zavlačevanje te reforme. Nočem še daj, sedaj iti v podrobnosti na tem sestanku, kajti o tem smo razpravljali že v preteklosti. Uh, predvsem v okviru zadnjega trialoga, vendar čakamo tudi na rezultat eh, sklepov sveta o Evropskem javnem tožilcu. Za enkrat želim povedati, da si bomo ogledali oceno eh, tega in raz v tem poročilu, razen tega gre seveda za kohezijo, za javna naročila, za um, žvižgače. Uh, za boljše sodelovanje pri nadzoru med državami članicami. E, potem gre za boj proti korupciji, za to, kako e, naprimer, se boriti proti tihotapljanju cigaret med državami članicami 2015, ni bi uprijavljen noben primer e, v sedmih državah članicah, kar je zelo čudno in nekaj zadeva tudi Olaf. Torej to, Ta osnutek poročila bo na voljo do 9. januarja, potem eh, lahko uložite eh, predloge sprememb in marca bomo verjetno lahko glasovali o tem poročilu. Ja, vel dank. Hvala lepa. Kolegica Ajala Sendar je na vrsti naslednja, prosim. Sí, gracias, presidenta. Sí. Hvala, gospa predsednica. kolega Žil Parnjo, ki je odgovoren za to temo, je že govoril v zvezi s temi vprašanji, torej ob priložnosti, ko smo imeli neko drugo predstavitev te teme. Upam, da bomo čim prej lahko predstavili besedilo. Sama sem prosila uh, za besedo za to, da povežem to, kar ste povedali vi prej, uh, s predlogom gospe Pitere. Uh, moram povedati, da je res zelo nujno, da čim prej dosežemo dogovor uh, v zvezi s temi vprašanji, da eh, se zagotovi mandat. To je zelo pomembno. Poročila vsako leto eh, to kažejo. Eh, potrebna je direktiva PIF. Moramo ustrajati tudi pri tem, da se okrepi sistem. Zato, ker je treba nadzorovati lastna sredstva. In kot je povedala gospa Pitera uh, moramo vse skupaj tudi uh, braniti pred goljufijami. Mm, zdaj se veliko govori tudi o večletnih finančnih perspektivah uh, za obdobje od leta 2021 do 2026. In tukaj tudi dobivamo podatke, ki so alarmantni. Zato moramo nujno ustrajati pri tem, da je treba braniti lastna sredstva in zagovarjati boljše uh, izvajanje eh, pravil, kar se tiče mm, carine naprimer in pa drugih zadev, da bomo preprečevali goljufije. Potem pa še eh, notranji eh, del. Ehm, goljufije pri DDV-ju so tudi zelo hude, imajo hude posledice. Vemo, katere države imajo največ težav s tem. To so države, ki so bile tudi najbolj prizadete z gospodarsko krizo. In To je bil tudi delno razlog, da se je uh, pojavila siva ekonomija v tako velikem obsegu. Moramo torej najti način, da bomo proti temu ukrepali. Vlade bi eh, tudi morale ukrepati, ampak pogosto uh, skušajo pridobiti dodatna sredstva z DDV-jem. Uh, in ne želijo izvesti reforme na tem področju. No, potem pa prihaja tudi do neskladi med eh, temi letnimi poročili, kje potem sredstva pridobiti nazaj, vse bolje tudi potrebno ljudi ozavestiti, da naprimer, ko gre za clearance oziroma pridobivanje sredstev nazaj, da moramo tudi tu veliko spremeniti. E, določeni projekti so financiranja e, niso bili uspešni na tem področju, potem bila izvedena študija in mislim, da bi nam to lahko e, pomagalo tudi razumeti, kako je z vračanjem denarja. Ampak moramo pa zagotoviti, da bo proračun ostal uh, nedotaknjen, ko gre za večletno finančno obdobje. Ampak tisti projekti, ki niso bili uspešni, zato ker države članice niso mogli teh projektov sofinancirati, ker je prišlo do napak. In, uh, torej zaradi drugih težav. Mislim, da bi to tudi morali bolje razjasniti. Državam bi morali poslati jasno sporočilo strani eh, komisije, ko gre za ta sredstva. Države članice bi morale se tudi zavedati potrebe, da so transparentne, ko gre za projekte in za primere, ko se izgubi eh, sofinanciranje zaradi določenih eh, zamud ali pa sprememb projektov in tako naprej. Eh, večkrat pride tudi do napak eh, pri teh projektih, ampak ti projekti so pogosto pomembni za eh, državljane. Države se morajo zavedati tudi potrebe po transparentnosti. Hvala. Ja, vielen Dank. Ich hab... Hvala lepa. Tudi sama želim povedati nekaj v zvezi s tem. Sicer želim spomniti na to, da smo zadnjič imeli izmenjavo s podpredsednico komisije, nekaterih tem nismo, ogla, eh, nismo obravnavali poglobljeno, čeprav bi to bilo potrebno in zato smo to danes eh, ponovno vključili na dnevni red. V tem poročilu, in to je vprašanje Olafu in komisiji, v tem poročilu, in o tem smo se pogovarjali s podpredsednico, se um, priporoča, jo uh, ukrepi za izterjavo 880 milijonov evrov, veliko tudi iz strukturnih skladov. In zdaj sprašujem, koliko pa je bilo rez, realizirano, koliko pa je res prišlo v blagajno. Če nam bi Olaf in komisija, dr. Graf, uh, glavni um, računovodja komisije, lahko gotovil, bi bilo dobro. Um, Podpredsednica je rekla, da je ta znesek mogoče preveč ambiciozen, ampak um, sprašujem, ali je že bilo kaj realizacije. In pri, za dejavnost eh, OLAFA je bilo rečeno, da je bilo 304 postopkov zaključenih in da so izdali 364 priporočil. Um, koliko preiskav se je končalo s priporočili, želim vedeti. V dolgoletnem povprečju je to bilo približno 100 takih preiskav. Koliko je bilo zaključenih preiskav brez priporočila? To je moje vprašanje. Če nimate uh, takoj pripravljenih teh številk, eh, bomo eh, hvaležni za pisne odgovore. In še eno vprašanje. To poročilo 325. Uh, je pravi zaklad, ampak če um, vsako leto izvem, koliko ugotovljenih primerov goljufije bilo, ni dovolj, temveč eh, vedeti moramo, kako države članice nadalj um, naprej spremljajo te primere um, drugih prijav ni za razpravo in zato sprašujem, kdo se bo žrtvoval kot prvi in odgovoril na ta, por, na ta vprašanje. Ja, viel, viel dank. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej eh, želim na splošno izreči zahvalo poročevalki in eh, poslancem in poslankam za plodno razpravo. Veliko zanimivih točk je bilo izpostavljenih in to kaže, da je boj proti goljofijam Eh, horizontalna naloga, ki pokriva številna področja. In komisija se veseli poročila poročevalke in bo seveda se odzvala potem na priporočile iz resolucije. Preden bom odgovoril na vprašanja, se želim osredotočiti na katere, na nekatere točke, za katere je pristojen OLAF kot služba komisija. Želim najprej izraziti priznanje za to, da se razprava vedno bolj osredotoča na politično razsežnost. Zato smo pripravili tudi določene politične ukrepe, ukrepe, ampak ko gre za številke, to, kar smo uvedli v let, zadnjih letih, je eh, pogled, ki presega eno leto, temveč gre čez več let in to je prava, eh, pravi pristop, tako da eh, vidimo stvari v pravem razmerju. In razen tega smo začeli tudi nekatere nove politične pobude, ki naj bi eh, okrepili boj proti korupcijam in goljofiji, kot naprimer strategija, sektorske strategije proti goljofijam v različnih sektorjih in potem tudi nacionalne strategije za boj proti goljofijam. Devet držav članic je že sprijelo strategije za boj proti goljofijam brez pravne podlage in brez pravne prisile, samo ker so prepričani o tem, da je to koristni instrument. In razen tega imamo tudi boljša orodja IT in to je povečalo zmogljivost eh, upravnih organov za uh, ugotavljanje situacij goljufije in prišlo je tudi do boljšega sodelovanja, sodelovanja tudi med državami članicami. In kot komisija eh, želimo seveda še izboljšati poročilo PIF, eh, želimo izboljšati primerljivo številk, zato smo vključili priporočila v eh, poročilo za leto 2015. In razen tega sodelujemo z nacionalnimi strokovnjaki, da bi popravili prilagodili priročnik za boj proti goljofijam. Srečali smo se prejšnji teden, ta teden je tudi srečanje strokovnjakov, začeli smo z novo različico AMF, tako da nam uspeva vedno boljša primerljivost teh številk in podatkov in to bo izboljšalo poročilo PIF v naslednjih letih. Večina zakonodajnih predlogov je bila že omenjena. Direktiva PIF, s tem se strinjamo, da naj bi DDV eh, bil vključen, Um, potem želimo ponovno povdariti, kar zadeva EPO. Ob EPO bomo kljub temu še potrebovali močan OLAF in sedaj um, še enkrat na področje DDV, to je bilo večkrat omenjeno. DDV je treba vključiti seveda v direktivo PIF, gre pa tudi za praktične ukrepe in želim povedati to, kar, eh, na kar opozarja računsko sodišče. Nite Europol niti OLAF nimata dostopa do podatkov Eurofiska in um, pravzaprav bi morali biti vključeni v to in tudi v sistem za izmenjavo podatkov o DDV. Torej tudi OLAF naj bi bil vključen v to, kar zadeva lastna sredstva. Letnost, letošnje poročilo ponovno povdarja, kako pomembno je usklajevanje pri OLAF-u med državami članicami in to eh, kažejo tudi skupne operacije v boju proti goljufijam. Sedaj pa se želim odzvati na nekatera vprašanja. Nekatera vprašanja, ki ste jih vi postavili, gospa predsedujoča, se nanašajo na poročilo Olaf in ne PIF, e, torej, ko gre za primere s priporočili ali ne in o follow-upu, o nadaljem spremljanju. In um, želimo na to odgovoriti pisno. Kar pa zadeva prvo vprašanje um, samo splošna izjava. Mislim, da je težko um, dati, podati take številke, videli bomo, kaj bomo lahko izkopali, ampak težko je zbrati te številke in jih vam posredovati sedaj. Kaj ti priporočila, ki smo jih pripravili v lanskem letu, um, se začnejo izvajati šele v letu zatem. Se pravi, nadaljne spremljanje traja več let in šele potem bomo lahko ugotovili, koliko priporočil Olafa je bilo res um, izvedenih in um, kolikšna je bila izterjava. To se ne zgodi v letu, ko je bilo priporočilo izdano. Um, potem, kar zadeva nepravilnosti. Um, Iz poročila 325 tu uh, sodelujemo z državami članicami, ne vem, ali bo uh, kateri od kolegov ali kolegic še podal podrobnosti o tem, moramo pa diferencirati med tem, kar pri poročilu PIF, torej e, to, o čemer poročajo države članice kot nepravilnost, je treba razlikovati od primerov OLAFA, kajti pri primerih OLAFA je pristojna komisija za nadaljne spremljanje. Sedaj pa bo še nekaj dodala kolegica. Hvala, gospod predsedujoči. Pri sektorski zakonodaji o poročanju obstaja dolžnost držav članic ne samo, da poročajo o nepravilnostih po prvih administrativnih ali kazenskih ogotovitvah, temveč da poročajo tudi o nadaljem spremljanju teh nepravilnosti, predvsem, ko gre za kriminalne razsežnosti. Se pravi, da države članice nas morajo obvestiti o. Uh, um, teh primerjih in ali so primeri bili uh, zaključeni. V letosnem poročilu PIF analiziramo te podatke. Um, predvsem nadaljne spremljanje teh nepravilnosti. In agregirani podatki so del tega poročila, predvsem uh, je to v statističnem delu tega poročila. Če želite Eh, še specifične informacije vam bodo kolegi ti lahko posredovali. Samo en primer. Eh, analize so pokazali, da deset odstotkov nepravilnosti lahko smatramo kot nek eh, goljofija, ki je uveljavljena preko daljšega vsega obdobja, če imate. Eh, seveda pa imamo tudi še specifične podatke, ki vam jih bomo radi posredovali v pisni obliki. Hvala. Okay. Eh, no, lahko povem še naslednje. Pri E. MS eh, eh, obstaja obveznost, da je treba poročati o primerih, ne glede na eh, vir, ki to zazna. Tukaj gre torej za nepravilnosti držav članic, te zaznajo nacionalni organi ali pa organi upravljanja. Gre pa tudi za primere, ki jih zazna računsko sodišče oziroma ki pridejo na sodišče. To, kar je omenil Frank, Rada bi povedala, da eh, želimo specifične informacije eh, za naslednja leta, tako da bomo lahko v stanju, eh, da ko OLAF preizkuje nek primer, da bomo mi potem imeli nek sistem za nadaljne korake, ko gre za nadzor nad goljufijami. In to je tista možnost za prihodnost, ki jo želimo še nadalje raziskati. Hvala. Darf ich, darf ich nachfragen? Genau. Ja, lahko še postavim eno vprašanje. Lepo je, če bomo v prihodnosti izvedeli več o eh, teh eh, prijavah iz držav članic. Se pravi, če govorite o prihodnosti, to pomeni, da danes to še ne funkcionira, to nadaljne spremljanje. To je moje prvo vprašanje. In drugo, eh, zakonodaja predvidiva, da pristojni generalni direktorati izvedejo finančne korekture oziroma izvedejo izterjavo. In zato želim imeti neko povezavo med tem, kar ugotovi Olaf, torej denar, ki naj bi bil iztirjan in kakšna je realizacija ali Olaf sam izvaja ta pregon ali kako se to dogaja, ali se samo zvimo številke in potem ni nadaljnih ukrepov. Hvala, gospa predsedujoča. To, kar je kolegica ravno povedala, se je nanašalo samo na IMS, ne na primere Olafa. Tu je treba diferencirati med spremljan, nadaljnim spremljanjem v okviru IMS-a um, in to so primeri, ki jih prijavljajo države članice in nadaljne spremljanje primerov Olafa. Pri Olafu se to dogaja skupaj z generalnimi direktorati, ki so zagotovili ta denar. Ampak eh, tega ne najdemo v IMS-u, temveč eh, to Olaf izvaja skupaj z drugimi službami komisije. Govorila sem o IMS-u. Yes, and and uh, uh, and and. Uh, uh, and da. Tukaj delamo na tem, imamo sistem, ki že obstaja in videli bomo, koliko denarja se pridobi nazaj, koliko je izterjenega in iz tega bodo izšla potem tudi priporočila za izboljšanje sistema. Vendar pa gre tukaj za nekaj drugega in ne za IMS. Tukaj obstajajo razlike. Eh, razlike med nepravilnostmi, ki jih prijavijo države članice, te je treba opredeliti kot goljufive ali ne. Eh, in države članice morajo potem tudi poročati o tem, kako so ukrepale pri teh primerih. Ampak tukaj gre za nekaj, kar je neodvisno od tega, ali poteka tudi preiskava Olafa. Države članice. Uh, lahko poročajo o goljufivih dejavnostih, ki pa jih ne preverja OLAF, ampak se jih preganja v sami državi članici. Ja, torej ta povezava med prijavami goljufi iz držav članic in primiri OLAF-a nisem poskusila vzpostaviti te povezave, temveč želim vedeti, kako Eh, se nadaljne, kakšno je nadaljne spremljanje primerov goljofije, ki jih prijavljajo države članice? Kakšna je pri tem naloga OLAFA? Tako da ne bomo zvedeli mire samo številke, temveč tudi, kaj je bil rezultat teh preiskav. Uh, uh, Hvala. Uh, kolega Andreja Bartoni bo odgovoril na to. Pozdravljeni. Mislim, da moramo eh, začeti s tem, kar sta že pred mano povedala moja dva kolega. Seveda obstaja obveznost eh, za države članice, da podajo eh, nakladne informacije v zvezi s tem. Ko si ogledujemo informacije v EMS, vidimo, da gre za informacije o dejavnostih, ki so goljufive ali pa ne eh, in to so dejavnosti, pri katerih so države članice ukrepale. Eh, stališča OLAFA, samo stališča OLAFA, eh, tukaj ni nadaljnega spremljanja na osnovi načela subsidiarnosti in pa sorazmernosti tudi iz določenega vidika to niso dejavnosti, ki jih mi neposredno spremljamo. Vsaj ne sto odstotno. Obstajajo tudi določene uh, posledice uh, napak in nepravilnosti, ki so prijavljene Olafu. Olaf te informacije seveda uporabi. Eh, te informacije si ogledamo takrat, ko se izbirajo primeri in pa ko se izbirajo informacije za OLAF, takrat se potem tudi preveri, ali so države članice ukrepali ali, ukrepali ali ne glede določenega primera. Z tega eh, vidika torej OLAF ne bi odprl primera, če je ukrepala že država članica in te informacije vnesla v e MS. No, potem pa drugič, in to je ukrep, eh, ki ga vzpostavljamo zdaj. Torej, če OLAF na osnovi načel, ki so vzpostavljena eh, v uredbi, če OLAF dobi informacijo, lahko potem to pošle tudi nacionalnim organom. OLAF pa mora biti prek sistema regularnosti oziroma upravljanja regularnosti biti obveščen, mora vedeti, kaj se s tovrstnimi informacijami dogaja to mi zdaj uvajamo v sistem. E, začelo pa bo vse skupaj delovati v naslednjih letih. V tem trenutku torej o tem ne morem eh, veliko povedati. Kar pa se tiče eh, ostalega, mi analitično uporabljamo te informacije. Torej, ogledujemo si glavne trende, ki se uh, pojavljajo, ki izhajajo iz analize posodobljenih informacij. Kolegica Marija je že povedala, da pogledamo, koliko goljufivih primerov eh, se je sprevrglo oziroma spremenilo v vzpostavljeno goljufijo, koliko jih je bilo zavrženih. Mi redno poročamo o tem. Eh, vsako leto tudi posodabljamo številke z analitičnega vidika, torej na ta način zagotovimo, da imamo prave trende, da trendi odražajo dejansko stanje. In moj uh, vodja je povedal, da imamo petletni analitični pristop, vsako leto tabele posodobimo na podlagi informacij, ki prihajajo iz držav članic. Tako zagotovimo, da podatki dejansko odražajo realno stanje. Mi smo namreč opazili tudi naslednje. V primeru nepravilnosti, ki jih zazna in eh, prijavi država članica, včasih pride do uh, pretirane ocene na začetku. Včasih uh, na začetku dobimo zelo veliko uh, podatkov, oziroma se govori o velikih vsotah, naprimer 3,5 milijarde na začetku leta. Potem pa po vseh notranjih postopkih te vsote vseeno malo upadejo. In tista začetna ocena se izkaže za previsoko. Mogoče uh, izgleda, kot da je celoten projekt nepravilen, ampak potem, ko si ogledamo vse skupaj in na koncu postopkov uh, z nasprotno stranjo, uh, je končna ocenjena vrednost nižja. In iz tega izhajajo tudi priporočila Olafa. Uh, mislim, da so vzorci uh, podobni, eh, podobnosti obstajajo, ne gre vedno za iste stvari, ampak vseeno imamo nekaj podobnosti, ki jih lahko odkrijemo. No, še nekaj bi rada dopolnila. Stvari postajajo komplicirane. Eh, vi ste vprašali, ali bo komisija spremljala tudi izterjave in pridobivanje nazaj glede eh, nepravilnosti, ki jih prijavijo države članice. Mi informacije prejmemo v okviru določbe o poročanju in eh, potem v poročilu PIF to objavimo od leta 2005. Eh, sektorska zakonodaja ločuje obveznost prijavljanja od obveznosti izterjave. Torej, v tem programskem obdobju od leta 2007 naprej, ne eh, zasledujemo več vsakega primera posebej. Države članice pa imajo vseeno obveznost, da komisijo za vsak posamezen primer letno obvestijo. In eh, eh sicer v okviru eh, ustreznega oddelka morajo tudi eh, povedati, kakšno je stanje v zvezi z nepravilnostmi tekom projekta. Te informacije pa zdaj niso obvezne pri sistemu upravljanja regularnosti. To, kar je obvezno v tem sistemu, pa je eh, nadaljevanje postopka. Torej, ali gre za administrativne ali kazenske postopke. Moramo tudi ugotoviti, eh, pri katerem primeru gre za goljufijo in pri katerem ne. Potem, za kakšne vsote gre, to je treba ugotoviti in kakšne bodo sankcije. Te informacije so na voljo tudi vsem službam komisije, zato da lahko povežejo informacije, ki jih imamo v okviru eh, baze podatkov sistema za upravljanje regularnosti in pa eh, ko gre za sistem plačil eh, komisije in pa držav članic. Te informacije morajo torej biti povezane. Yes, and, uh, um, to, uh... Vse informacije o izterjavah in finančnih korekcijah so tudi del sporočila komisije o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Eh, prvič v letu 2015 nimamo finančnih podatkov eh, v poročilu PIF, zato ker so del sporočila komisije. To poročilo eh, pa se predstavi v okviru razrešnice. Hvala, upam, da so stvari zdaj malo bolj jasne. Ja, das bestärkt meinen Eindruck, dass wir uns an der Statistik. Torej, moj vtis je, da se veselimo statistike in ko imamo statistiko, je za nas stvar urejena. In to mi pri tem sistemu eh, ni všeč, zdi se mi zelo napačno. Eh, to ni vaša krivda, to je krivda eh, zakonodaje z luknjami, ki nima. Eh, usklejenega sistema, ki dejansko ščiti finančne interese. Doktor Graf, kako je pri pač eh, vračanju sredstev, kako je številkami in tem, kaj tiči za njimi? Bi nam lahko eh, še nekaj povedali v zvezi s tem? Hvala. Hvala kot veste, vsaj izterjena sredstva se pojavijo na računih Evropske unije in pa tudi v sporočilu o zaščiti evropskega proračuna. In številki, ki jih mi zagotavljamo, ne morete takoj videti, koliko je, tega je povezanega s primeri goljufije v državah članicah ali s primeri OLAFA. Zato bi bilo treba uskladiti številke eh, iz poročil in pa številke eh, na računih tudi v okviru poročila PIF. To pa eh, še ni bilo eh, narejeno. In če prosite za to v okviru razrešnice, potem bodo moje službe in službe OLAF-a lahko stopile skupaj in podale tako oceno. Ja, das Angebot nehmen wir an. Vielen Dank. Torej ponudbo sprejemamo, hvala lepa. In besedo dobi še enkrat poročevalka, eh, gospa Pitera, prosim. Hvala. Najprej bi se rada zahvalila za vse komentarje in za vse informacije, ki sem jih prejela. Vse sem si uh, skrbno zapisala in bom to tudi upoštevala pri svojem nadaljem delu. Torej, hvala za uh, ta vaš koristen prispevek. Hvala lepa, vaše poročilo pričakujemo v začetku januarja. In bistvu sem že prej predstavila, vendar to z veseljem še enkrat ponovim. Točka na dnevnem redu 13. 31. januar je rok, 27. marca pa bomo glasovali. Eh, hvala lepa, s tem smo končali to točko dnevnega reda in sedaj prehajamo na točko šest, to je študija eh, o nevladnih organizacijah, eh, ki se financirajo z proračuna EU. Tu je poročevalec Markus Piper, ki se bo tudi oglasil in takoj bomo tudi predstavili študijo. Ne vem, ali so tisti, ki pripravljajo eh, študijo, že pripravljeni na predstavitev. Martin Piper. Ja, dank, frau Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ozadje te študije je dejstvo, da imamo neprijeten občutek že leta in leta oziroma da niti ne vemo, katere nevladne organizacije dobivajo največ denarja od Evropske unije. Za vse udeležene bi bilo dobro, če bi imeli tu nek vrstni red in mi tudi ne vemo, Tudi zaradi tega, ker se računsko sodišče nikoli ni ukvarjalo s to temo, po kakšnih pravilih se nadzorujejo eh, te nevladne organizacije pri porabi denarja. Zavestno govorimo o pravilih, eh, kjer se je treba potruditi in spoznati vsako posamezno generalno direkcijo. Eh, komisija pravi, večina se financira iz obzorja eh, ali pa iz socialnega sklada. Vendar tu v tem programu imamo zelo jasno sliko o tem, kdo v končni fazi dobi denar. Vemo, kdo so upravičenci pri raziskavah in to vemo tudi za socialne eh, programe, eh, če eh, se financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ali pa za socialni sklad. Zanima nas tisto sivo območje Tam v zadnjih letih nismo imeli nikoli nobene preglednosti, vedno smo se gibali v megli in zaradi tega smo se sedaj obrnili na raziskovalni institut oziroma uh, na neko inštitucijo, kjer dela gospod Ackerman in ki naj bi tudi prikazal, kateri podatki so na voljo na katera vprašanja moramo odgovoriti, na katerih področjih imamo že zanesljive podatke in na katerih področjih moramo od komisije zahtevati nove podatke. Zanima me, kaj nam bo študija danes predstavila, kaj so ključne točke. Naj povem, tu ne gre za to, da bi kritizirali katerokoli nevladno organizacijo. Če pravila niso jasna, kako je treba objavljati porabo denarja, potem eh, nevladne organizacije delujejo tako, kot pač delujejo. Nikomor ne moramo ničesar očivati, očitati, vendar mi moramo bolj precizno vedeti, kaj se v končni fazi zgodi z denarjem davkoplačevalcev in zaradi tega tudi ta poskus, da bi dobili več eh, preglednosti transparentnosti. Zanima me predavanje gospoda Akermana. Eh, hvala lepa in besedo dajem takoj gospodu Akermanu. Hvala. Študija se ukvarja s številnimi ključnimi vprašanji. Najprej gre za definicijo nevladnih organizacij, to moramo opredeliti, zato da se bomo lahko odločili, katere podatke sploh proučevati. Gospod Piper je tudi omenil, da gre tukaj za vprašanje eh, nevladnih organizacij, ki prejemajo največ neporatnih sredstev strani EU. Želeli smo narediti tudi analizo nevladnih organizacij, ki so najbolj vplivne, ki imajo največ vpliva na evropsko politiko. K temu se bomo še vrnil kasneje. Mm, tukaj imamo najmanj zaključkov. Potem eh, ogledal sem si tudi eh, sisteme nadzora in procese nadzora nevladnih organizacij strani Evropske komisije, potem izvajanje pravil strani nevladnih organizacij in pa transparentnost in odgovornost. No, smo pri definiciji eh, nevladnih organizacij. To je prva točka, tako smo se srečali z nekaj eh, težavnimi vprašanji. Verjetno vas ne bo presenetilo, da ni eh, neke eh, enostavne ali pa vse evropske definicije nevladnih organizacij. Ta se razlikuje glede na kontekst, potem glede na oddelke, tudi znotraj posameznih oddelkov in instrumentov. Beseda nevladna organizacija, kot to razumemo eh, z perspektive komisije, ni uporaben izraz. kaj ti uh, eh, imamo uh, določena pravila za to, da neka organizacija lahko kandidira za sredstva. Uh, to ne more biti kriterij. Poleg tega se uh, Ta sredstva tudi ne omejujejo samo na, vladne, na nevladne organizacije, ampak tudi na zasebni sektor, na eh, komercialne enote in pa druge organizacije. Obstajajo tudi razlike med posameznimi državami članicami, ko gre za to, kako eh, se obravnava nevladne organizacije in kakšna so pravila za nje. Harmonizacija take definicije bo vsekakor zelo težavna. In glede na to, da ni jasne definicije, eh, to predstavlja tudi veliko viro za analizo. In to se bo pojavilo tudi še na mojih naslednjih prosojnicah. Za namen te študije, torej, eh, ko govorimo o nevladnih organizacijah, govorimo o eh, neprofitnih organizacijah pravnih osebah, ki so neodvisne od eh, vlade, od drugih javnih organov ter političnih in komercialnih interesov. Eh, njihov namen pa je javno dobro. Naše priporočilo bi bilo, da glede na to, da je definicija nevladne organizacije problematična, da bi mogoče bilo bolj konstruktivno, če bi se osredotočili na precizno definicijo različnih vrst enot, ki se pogosto vključujejo eh, v okvir nevladnih organizacij? Če imamo neko standardno razumevanje različnih enot, potem eh, bo pri analizah možno izluščiti eh, informacije, ki nas v tem pogledu ne zanimajo. Tukaj ne gre za to, kaj je nevladna organizacija. Mi smo mislili, da če si ogledamo različne vrste organizacij, da bi bilo potem možno natančneje opredeliti eh, definicijo oziroma razviti neko definicijo teh eh, podkategorij, kar bi lahko bilo koristno za analizo financiranja in pa politik. Naslednja točka so eh, glavni prejemniki nepovratnih sredstev strani EU. Tukaj smo se srečali eh, s številnimi ovirami, kot kaže tudi prosojnica. Določene od teh točk so bile že izpostavljene v študiji iz leta 2010 na isto temo. Eh, različne baze podatkov eh, obstajajo znotraj komisije in sicer gre za baze podatkov o dodeljevanju nepovratnih sredstev tudi ni neke standardne organizacijske tipologije. Obstajajo tudi nekonsistentnosti glede tega, kako se vnašajo podatki znotraj posameznih oddelkov in pa med posameznimi oddelki. Tukaj pride do težav, ko obstaja več organizacij, ki imajo podobna imena, gre pa za ločene enote. Eh, tukaj je včasih nemogoče povedati, ali gre za uh, eno enoto ali za dve, ki imata zelo podobno ime. Potem uh, redistribucija uh, sredstev med uh, partnerji pri projektu uh, ni vedno jasna, se ne zapiše in z tega vidika je težko razumeti, katere nevladne organizacije in katere organizacije nasplošno uh, na koncu dobijo sredstva. Potem pa še sistem finančne transparentnosti. E, tega uporabljamo e, kar e, v veliki meri, ampak ta sistem je bolj omejen, ko gre za analize. No, kar se tiče finančnega računovodstva, gre tukaj za zaveze in ne za samo razdaljevanje sredstev. Eh, niso vedno prikazani vsi tisti, ki dobijo sredstva, eh, potem pa porazdeljevanje sredstev med eh, projekti pri partnerju. To tudi pogosto ni zabeleženo. Veliko je nekonsistentnosti, ravno kar sem jih nekaj omenil, in te nekonsistentnosti se prenesejo v sistem. Naprimer, ko gre za imena nevladnih organizacij. Razumemo, da obstaja identifikacijska številka posamezne enote, ampak to ni javno dostopno tudi ni nobene organizacijske tipologije in sicer zaradi vseh težav, ki sem jih že prej navedel. Naloženi podatki morajo biti sprocesirani, preden lahko v zvezi s temi podatki izvedemo kakšno analizo. Ampak ko obdrava podatkov, ko je izvedena, tudi podatki niso vedno koristni. Ugotavljamo, da pogosto prihaja do problemov zaradi pomankanja tipologije in pa zaradi nekonsistentnosti glede imen organizacij. Eh, premalo je tudi konsistentnega eh, poročanja in eh, zabeleževanja dodeljevanja sredstev. Torej, z vseh, iz vseh teh razlogov podatki niso vedno koristni. No, ko gre za eh, največje prejemnike pomoči, Pa naj povem naslednje. Dobili smo podatke, ki eh, so prišli iz DG za proračun eh, iz parlamenta. Eh, tu je seznam 50 prejemnikov nepovratnih sredstev, nekaj smo jih morali izločiti, zato ker se niso skladali z definicijo nevladnih organizacij. Zdaj imamo seznam 28 organizacij. Eh, šlo pa je za sredstva v vrednosti 610 milijonov eh, leta 2015. V glavnem gre za DGEKO in DGDEVKO. Mm. Samo pri DGEKO je šlo za 68 odstotkov tega denarja namenjenega 28 organizacijam. Eh, glavne prejemnice so Danish Refugee Council, potem eh, Save the Children z Danske 7,5 eh, odstotkov in pa Norveški svet za begunce 7,3 odstotke. Šest eh, od teh 28 nevladnih organizacij je registriranih v Združenem kraljestvu, to pomeni 15,9 odstotkov prejete pomoči. Nevladne organizacije iz Danske in Združenega kraljestva pa predstavljajo kar 40 odstotkov teh zavez. Eh, glede nepovratnih sredstev v vrednosti 610 milijonov. No, mi predlagamo naslednje, zato da bomo lahko zanesljivo analizirali financiranje, ki je namenjeno različnim organizacijam, tudi nevladnim organizacijam. Zato bi potrebovali centraliziran uh, sistem za uh, uh, zabeleževanje in pa upravljanje financiranja. Tukaj bi morali imeti konsistentna pravila, morali bi odstraniti vse oblike oziroma razlike, ki obstajajo v različnih sistemih pri komisiji. Predlagamo tudi, da, obs, da bi imeli enotno aplikacijo eh, eh, standardne tipologije entitet po vseh oddelkih komisije. Zabeležiti pa bi bilo treba tudi porazdeljevanje sredstev med partnerji pri projektu. Brez teh podatkov, kot sem prej povedal, ne vemo, kdo v končni fazi res dobi dodeljena sredstva. Zdaj pa še analiza indikatorjev vpliva. Tukaj imamo najmanj eh, zaključkov, najmanj eh, stvari se da potegniti iz tega. Mi smo izvedli nekaj analiz. Eh, mikalo nas je, da bi nevladne organizacije tudi eh, uvrstili na nek seznam, kot eh, naprimer registr transparentnosti. Glavni zaključek je, da registr transparentnosti ni zanesljiv vir informacij. Ni presenetljivo, da organizacije, ki so bile na vrhu seznama, imajo zastopstva Eh, oziroma sedež v Bruslju. Eh, tri glavna področja delovanja pa so eh, podnebne spremembe, razvoj in okolje. Registr transparentnosti je prostovoljne narave, torej registracija je prostovoljna in veliko organizacij, ki krožijo po evropskih institucijah, sploh ni registriranih ta sistem tudi ne odraža posrednega vpliva neregistriranih nevladnih organizacij, ki lahko izvajajo svoj vpliv prek eh, združenj in prek povezovanja z organizacijami, ki so registrirane. Eh, določene organizacije pa so registrirane, pa se povezujejo z drugimi tudi registriranimi organizacijami vnosi v ta sistem niso vedno preverljivi, določeni so tudi eh, nerealistični, obstajajo neskladnosti med eh, enotami, kot naprimer različna eh, finančna leta. Več kot 4000 pritožb je bilo pri sekretarjatu tega registra transparentnosti glede nedoslednosti. In spet moram povedati, da preden lahko te podatke analiziramo, jih moramo spet zelo dobro obdelati. Nevladne organizacije, ki so se pojavile na vrhu seznama, glede na število eh, obisko Evropskega parlamenta, potem eh, sestankov na visoki ravni z Evropsko komisijo, glede na proračun, eh, ki je namenjen za eh, dejavnosti teh organizacij, eh, Mogoče ta zadnji podatek, eh, zadnja, zadnji stolpec je še najmanj zanesljiv. Eh, določene organizacije tudi nimajo sestankov s komisijo in vstopov v parlament, pa porabijo več kot 10 milijonov eh, za dejavnosti povezane z registrom transparentnosti. Torej, rezultati tudi tukaj niso vedno jasni. No, kar pa se tiče eh, procesov spremljanja in nadzora, Evropska unija sama nima pravil, eh, ki bi bila specifična za nevladne organizacije. Glavna pravila so povezana eh, z instrumenti financiranja EU. Ponavadi gre za pravila glede upravičenosti potem samega financiranja osredotočenost in tako naprej. Imamo člen 106.1 Evropske finančne uredbe. Tukaj gre za kriterije izključenosti. Imamo tudi zelo obsežne procese v okviru Evropske komisije, tudi sisteme za spremljanje in nadzor nad eh, sredstvi. Eh, tukaj imamo sistem hitrega zaznavanja in pa izključevanja ampak eh, vemo, da Olaf ne more zagotavljati informacij o eh, zlorabah sredstev strani nevladnih organizacij. In sicer eh, zato, ker ni dosledne tipologije oziroma ni organizacijske tipologije. In kot sem prej povedal, tudi ni jasno, ali sistemi komisije zasledujejo prerasporevanje eh, teh sredstev med partnerji. Imamo tudi pogodbeni kriterij, da morajo upravičenci eh, sami komisijo obveščati o spremembah eh, statusa, ko gre za kriterije izključevanja nekaj raziskav smo naredili na tem področju, nekaj pogovorov smo imeli in to kaže na to, da mogoče proces ne deluje tako, kot bi bilo pričakovati. No, kar se tiče izvajanja pravil strani nevladnih organizacij, tukaj smo našli zelo malo primerov oziroma skoraj nobenega kjer bi nevladne organizacije kršile določena pravila, uredba ali standarde. Iz tega lahko potegnete številne zaključke. Nevladne organizacije upoštevajo pravila, to je lahko en zaključek. Včasih se mogoče identificirajo določene kršitve, ampak podatki niso na voljo ali pa se kršitev preprosto ne zazna. No, Ja, mislim, da sem zadnje točke že dobro pokril, zdaj pa še transparentnost in odgovornost. E, na to smo e, pogledali z perspektive nevladnih organizacij in pa tudi z perspektive komisije. Ugotovili smo, da obstaja kompleksna mreža e, omrežij nevladnih organizacij, ki se prekrivajo. To predstavlja tudi oviro oziroma predstavlja izzive za razumevanje različnih področji, kjer nevladne organizacije vršijo svoj vpliv. E, poleg tega gre za vprašanje, s kakšnimi sredstvi želijo vplivati. Potem pa še prerasporejanje sredstev med partnerji. E, tukaj stvari niso jasne, to sem že omenil niso jasne z perspektive sistemov komisije, pa tudi z perspektive tega, kako nevladne organizacije predstavljajo svoje informacije. Zelo težko, skoraj nemogoče je to razumeti. Težko je tudi vzpostaviti povezavo med financiranjem EU in pa eh, dejavnostmi, ki jih objavljajo nevladne organizacije. Pogledali smo na primer eno dejavnost, naredili eh, študijo in sicer je šlo za dejavnost eh, financirano z sredstvi EU. Skoraj nobene reference ni bilo na ime te dejavnosti, eh, skoraj nobenega zadetka na internetu. Dva od ne vem koliko partnerjev je to omenilo na svojih spletnih straneh. Nekateri so delali tudi nekaj v zvezi s tem, ampak težko je bilo prepoznati, kako so bile te dejavnosti povezane z dejavnostmi financiranimi strani, strani e EU. Potem eh, eh, korelacija finančnih informacij iz različnih virov, to je bilo tudi težko. Eh, različni oddelki komisije so s tem povezani. informacije na stranih nevladnih organizacij se niso vedno skladale. In če želite nečemu slediti od začetka do konca, pogosto izgubite rdečo nit, eh, ko to raziskujete. Iz naših analiz eh, je tudi videti, da ni dovolj javno dostopnih informacij, ki bi omogočile neko oceno informacij Na ta način bi eh, mi lahko razložili, kako se sredstva porabljajo in kako učinkovita je bila ta poraba, ampak eh, to ni bilo možno. Nekatere organizacije, ki smo jih proučevali, tudi niso imele eh, nekih dokazov financiranja strani EU na svojih spletnih straneh. Ne vem, če res niso spoštovali svojih pogodbenih obveznosti, ne vem, s čim je to povezano, s pravili strani EU. Nekatere organizacije so prejele kar precej denarja od Evropske komisije in v določenih primerjih je bilo težko najti celo logotip Evropske unije. Ni bilo nobenih navezav na Evropsko komisijo, vsaj ne na prvi pogled. Eh, res je bilo treba eh, globoko pogledati, Eh, nekdo, ki pa samo za nekaj sekund odpre to spletno stran, pa tega ne bi odkril. Naš zaključek je bil, da ni zelo jasno, kaj kdo počne s sredstvi Evropske komisije, ko si ogledamo naprimer neko specifično dejavnost in jo spremljamo od začetka do konca kar se tiče nevladnih organizacij, ki niso povezane z evropskimi institucijami, torej to so organizacije, ki ne prejmajo sredstev in eh, se tudi ne udejstvujejo v lobističnih dejavnostih. Tukaj je glavni izziv naslednji. Ali te organizacije, ki prejemajo donatorska sredstva, ali morajo eh, tudi spoštovati eh, zahteve glede transparentnosti, glede preglednosti donatorjev, donacij in tako naprej. To Torej, organizacije, ki prejemajo majhne donacije, nimajo nobenih zahtev v zvezi s tem. Mogoče to ni izziv, kar se tiče financiranja iz EU, ampak gre za širši družbeni izziv. Eh, Torej, lahko bi proučili, kaj te organizacije počnejo. Mm, mogoče to lahko najbolje ilustriramo eh, z nekim grafom. Ko eh, sredstva pridejo do koordinatorja, je potem na podlagi javnih informacij eh, možno eh, kaj ugotoviti, ampak eh, tukaj se pojavi črna skrinica, evropska identiteta se izgubi. Veliko dokazov je, da nevladne organizacije izvajajo dejavnosti, eh, za katere so dobile sredstva, ampak težko je najti povezavo med objavljenimi dejavnostmi in pa eh, financiranimi dejavnostmi. As far as the commission is concerned, as I've mentioned... Kar se tiče komisije, sem že omenil sistem finančne transparentnosti. To ni zelo koristno orodje za ugotavljanje transparentnosti. Je sicer eh, dobro, ampak ne za to vrstne analize. Mi smo ugotovili, da so pravila financiranja za financiranje eh, različno predstavljanje na, na različnih spletnih straneh in včasih eh, laik interpretira eh, zakonodajo, včasih pa je to samo povezava s finančno uredbo. Težko je najti dokumente, ki so potrebni za razumevanje pravil in to vpliva seveda tudi na organizacije, ki želijo slediti pravilom in jih spoštovati in ki želijo vedeti, kakšne so obveznosti za organizacije, ki so sprejemale evropska sredstva. Eh, kot sem že povedal, obstajajo različni sistemi v komisiji, ki pa niso medsebojno povezani in eh, treba je torej stalno uh, spremljati različne spletne strani za eh, to, da sledimo finančnim sredstvom v zvezi z različnimi ukrepi. Eh, bolj pregledno bi bilo, če bi lahko naprimer eh, dejansko povezali vnos v finančnem sistemu z vnosom v sistemu za projekt. Na ta način bi eh, lahko zbrali zelo veliko koristnih informacij. Eh, torej, treba bi bilo še enkrat pregledati tudi eh, evropska pravila za vidnost, prepoznavnost in sprejemanje evropskih sredstev je treba tudi ustrezno izkazovati spraševali ste seveda tudi, koliko eh, denarja so prejemale organizacije v preteklih eh, petih letih. Treba je pač eh, morda zahtevati tudi neko enotno predstavitev določenih informacij na spletnih straneh nevladnih organizacij mi menimo tudi, da bi bilo dobro, če bi imeli do, bolj dosledno predstavitev pravil in informacij eh, v vseh oddelkih komisije. Treba je tudi dobro preiskati nove instrumente eh, za izboljšanje prepoznavnosti. Eh, vidnosti, transparentnosti eh, in mi moramo natančno pregledati tudi mreže nevladnih organizacij in mi moramo tudi pregledati inovativna sredstva eh, za financiranje. Naprimer, mnoge nevladne organizacije dobivajo sredstva neposredno od javnosti in jim ni treba pač pregledati eh, pri tem spoštovati nobenih pravil glede preglednosti, transparentnosti in podobno. Toliko. Hvala lepa. To je dejansko zelo zanimiva študija, ki se ujema tudi s tem, kar smo mi ugotovili. Ko želimo preiskovati to področje, eh, ne pridemo daleč. Besedo pa sedaj dobi poročevalec. Hvala lepa tudi za te informacije. Žal nisem dobil odgovora na nobeno vprašanje, ki sem ga zastavil eh, na začetku. To ni uh, krivda strokovnjaka. Občutek imam, da imamo tu neko nirvano za poročanje in glavni cilj je, da se ne znajdemo. Še enkrat, če nevladne organizacije izkoriščajo ta sistem in s tem delajo svojo politiko, potem je to dobro. Vendar eh, komisiji pravim, da je to neodgovorno, da mi kot parlament že leta in leta zahtevamo informacije, mi vemo, da sistem eh, komisije temelji na obveznostih in ne na izplačilih. Eh, zvedeli smo, da veliki eh, prejemniki nepovratnih sredstev lahko izvajajo na vzkrižna financiranja, in pri tem pravzaprav ne kažejo, da sredstva prihajajo od Evropske unije. Se pravi, pri izvajanju projektov se zgublja vez z Evropsko unijo. Vsak gradbeni ukrep eh, po Evropi, naprimer eh, obnova univerze, je, vse to je treba označiti z žigom Evropske unije pri nevladnih organizacijah pa ne vemo, kaj se počne z denarjem Evropske unije v Evropi in zunaj nje. S tem seveda nismo zadovoljni. E, osebno sem že dvakrat pisal komisiji in dvakrat sem poskušal najti neko novo definicijo. In tu moramo zastaviti preprosto vprašanje. In sicer, hočemo seznam nevladnih organizacij, Eh, za vsa tista področja, kjer ni eh, transparentnega, dokončnega uporabnika, eh, dokončnega upravičenca. Mi hočemo vedeti, kdo prejme denar. To je preprosto vprašanje. Nihče mi ne more reči, da je to tako komplicirano in urejeno različno po različnih področjih. Torej in ko dobimo tak seznam, bomo rekli naslednje. Hvala, sedaj pa potrebujemo kriterije, kako bomo kritizirali eh, transparentnost, eh, pravilnost, se pravi, da nekdo ne razširja napačnih informacij, pa se to ne sankcionira, kako bomo preprečevali eh, politiko usmerjeno zoper evropske Evropsko unijo, se pravi, tega seveda nočemo financirati. Kako nam bo uspelo eh, zagotoviti legitimnost eh, vodilnih eh, organov, kako bomo dobivali standardizirana poročila, da bodo normalni smrtniki, se pravi tudi politiki, lahko razumeli ta poročila. E, torej še enkrat, e, ne sprejmem razlage, da je to komplicirano, da to urejajo različni GD-ji in da se moramo samo potruditi in pregledati različne spletne strani. To je poskušal e, tudi strokovnjak, pa na vzkrižnega financiranja ni razkril in to pomeni, da mi ne vemo, kaj se dejansko zgodi z denarjem davkoplačevalcev in to je rezultat, ki me močno znemirja. Gospod Akerman, želite še nekaj povedati v zvezi s tem, kaj ti poročevalec ima tudi pravico, da dobi takoj odgovor? Um, well, um, I think um, uh, most of his comments. Mislim, da večina komentarjev odraža to, kar smo mi videli na terenu. Temu nimam pravzaprav, ne morem ničesar dodati. E, tu gre za dve, tri ključne stvari. Eno je, da potrebujemo e, tipologijo, organizaciji ali gre za nevladno organizacijo ali drugačno organizacijo. Brez tega analize ne moremo opraviti. Druga stvar je, da se zabeleži eh, vedno financiranje, kdo je koordinator projekta, kdo so partneri projekta. Eh, to je bistvena informacija, kajti, če to vemo, tudi vemo, v končni fazi, kam gre denar. In že prej sem povedal, centraliziran sistem bi bil seveda velik eh, podzem, bi pa odpravil določene diskrepance in negotovosti v tem področju. Naslednja je kolegica Jala Sender in jaz prosim. Hvala, gospa predsednica hvala tudi gospodu Piperju. Predlagal je študijo v povezavi z nevladnimi organizacijami, ki prejemajo evropsko financiranje. Gospod Pohe, ki je poročevalec iz moje skupine, je danes na misiji, zato bi rada predstavila njegovo mnenje. Mm, sem mm, prebrala besedilo in to, kar pravi gospod Pohe, je, da se strinja eh, s to vrstno študijo. Mandat je dobro predeljen. Gre za to, kako aktualizirati vire informacij, ki so nam še eh, manjkale, zato da bi bolje vedeli, kdo ima privilegiran položaj in kdo kdo dobiva sredstva iz evropskega proračuna. Eh, seveda obstaja tukaj postopek izbora in to je del izvajanja evropskega proračuna. Torej, gospod Pohe je pa vseeno presenečen, kaj ti mislil je, da glede na naslov študije, da bomo tukaj uh, prejeli predvsem raziskavo o tem, kako organizacije, ki so financirane strani EU, in to je tudi razlog za študijo in za interes eh, tega odbora, torej kako organizacije, ki prejemajo evropska sredstva, izkazujejo svojo transparentnost eh, in kako so podvržene demokratičnemu nadzoru. E, to je za nas pomembno, ker odlo sprejemamo odločitve o evropskem proračunu. V študiji pa ne gre samo za nevladne organizacije, ki jih financira evropski proračun. E, pojavljajo se tudi druge organizacije, o katerih naslov sploh ne govori. In zato bi rada razlago gospoda Karmena, zakaj so vključene tudi organizacije, ki v osnovi nimajo nobene veze z evropskim proračunom. Torej, mislim, da bi se drugi odbori, ki so vsebinsko povezani s takimi organizacijami, eh, morali ukvarjati s tem, ne pa naš odbor, ki ga zanima evropski proračun. Potem me zanima tudi, na kakšen način organizacije dostopajo do sredstev, eh, ali so v eh, konkurenci ena z drugo, kakšna je ta konkurenca. Večkrat smo govorili že o večjih nevladnih organizacijah in tukaj v tem odboru se strinjamo, da eh, se moramo skupaj odločati o tem, ali organizacije lahko dobijo dostop do sredstev iz evropskega proračuna. Izpolniti morajo določene pogoje. Tukaj imam v mislih organizacije, ki so dobile nepovratna sredstva, naprimer za posredovanje v vojnih ali eh, drugih spopadih oziroma konfliktih. Zato bi rada, da mi razložite, kakšen je bil interes uh, avtorjev pri tej študiji, glede na vse, kar se v njej nahaja. In sama bom kasneje prosila tudi za študijo o velikih ter majhnih in srednjih podjetij, ki dostopajo do sredstev iz evropskega proračuna. Uh, da imamo velik eh, seznam teh podjetij, dolg seznam in mislim, da bi nas zelo zanimalo, kako določena podjetja prihajajo do sredstev Evropske unije, eh, pa sploh ne delajo tega, kar eh, bi morala oziroma kar Evropska unija od njih pričakuje. Sama sem ta mandat, mandat za to študijo razumela drugače, zato me prosim, poučite o tem? Sama se zanimam predvsem za nevladne organizacije, ki dobivajo evropska sredstva. Zanima me, na kakšen način organizacije dostopajo do sredstev iz evropskega proračuna, kako ta denar porabijo, kakšne koristi imajo eh, in kako so s tem povezane tudi druge organizacije. Hvala. Hvala. Jaz sem se tudi dala na seznam govornikov. Eh, ravno za to gre. Tudi mi bi to radi imeli. In da to ne gre, se mi zdi obšalovanja vredno. Na tem sem se zamislila. V tem odboru že dolgo časa obdelujem to temo in Romero je bil tedaj še generalni direktor za finance in tedaj smo že imeli prireditve v zvezi s to temo. Sedaj se še več denarja porablja preko nevladnih eh, organizacij in ne vem, ali eh, ni eh, primerjava z MSP-ji nepravilna. Tam vemo, čemu podpiramo. Eh, pri eh, nevladnih organizacijah pa imamo upravičence, eh, ki imajo posebno drugačne naloge in imamo operativna nepovratna sredstva, potem sredstva za določene programe in tako naprej. Ta študija je v veliko pomoč zaradi tega, ker tudi našteva točke, Eh, kaj bi lahko naredili bolje. In zaradi tega je to tudi zelo zanimiva eh, zgodba. Sedaj dajem besedo še predstavniku komisije, gospodu Graf, Grafu in na to pa še gospodu Akermanu. Hvala lepa, eh, gospa predsednica, hvala lepa poročevalcu in gospodu Akermanu za to študijo. Mislim, da je treba začeti uh, še enkrat pri uvodu v študijo. Eh, povedano je bilo, da ni definicije nevladnih organizacij. To je začetek problema, s katerim se soočamo. Ker pač ni neke skupne definicije nevladnih organizacij, eh, mi na ravni komisije uporabljamo eh, profitni in neprofitni status. In ko identificiramo neprofitne organizacije, jih vprašamo, ali so nevladne organizacije ali ne. In to temelji na samo opredelitvi. In mislim, da je to treba imeti pred očmi. Kar pa zadeva sistem eh, finančne preglednosti in lokalni sistem, eh, torej finančna eh, preglednost temelji na finančni uredbi. V finančni uredbi je zapisano, da to temelji na zneskih, ki jih nekdo prejme. Če imamo informacije o koordinatorjih projekta in drugih osebah, ki dobivajo denar, se to unese v sistem za finančno preglednost. Za upravičence evropskih sredstev se beleži tudi eh, pravna oblika in bančni račun. Eh, to velja za vse evropske institucije. Težave bi lahko bile eh, pri iskanju podatkov za podjetje v različnih državah članicah. Vsako podjetje v bi potem bilo poseben upravičenec. To pomeni, da moramo natančno vedeti, v kateri državi članici je določena enota. Kar pa zadeva lokalne sisteme, eh, tu je eh, torej osredotočenje na pravili za upravičenost in Eh, tu se natančno ve, katere osebe lahko dobijo kolikšen znezek. In ta uh, lokalni sistem ima več eh, informacij. Uh, imamo pa tu tudi določene nedoslednosti med različnimi uh, generalnimi direktorati. Že uh, v preteklosti smo se potrudili, da izboljšamo informacije o pravni obliki, eh, o pravnih subjektih in mi bomo seveda upoštevali to, kar je ugotovila študija, zato da vidimo, kaj se da narediti. Naj razložim, kakšni problemi nastajajo, če želimo eh, uporabljati statistične informacije o nevladnih eh, organizacijah. Gospod Piper, vi ste nas prosili za to informacijo in mi smo uporabili svojo definicijo. Naj vam to preberem. Nevladna organizacija, neprofitna, nejavna organizacija, ki je neodvisna od političnih strank in komercialnih organizacij, gospodarskih organizacij, delajo za Eh, dobrobit eh, prebivalstva. Raziskovalne organizacije seveda tudi delajo v javno dobro in se dosti krat eh, deklarirajo kot nevladno organizacijo. Dosti krat eh, eh, pa uh, se pojavljajo tudi neprofitne, eh, ne. Uh, vladne organizacije, ki imajo kljub samodoločene politične cilje. Te smo izključili. Vendar v nekaterih državah članicah eh, eh, so tudi te eh, organizacije vključene in zaradi tega moramo natančno analizirati situacijo v različnih državah članicah, preden nadaljujemo lahko bi bilo tudi vse kontraproduktivno, lahko bi se stvari zakomplicirale. In še eh, zadnja stvar glede eh, prepoznavnosti, eh, vidnosti evropskih sredstev, upravičenci in prejemniki nepovratnih sredstev morajo jasno prikazati, eh, da prihaja denar od Evropske unije. Pri vseh objavah eh, v študiji ste omenili, da na spletu dosti krat niste našli takoj eh, logotip EU. Tu se da prav gotovo narediti nekaj, da se izboljša situaciji. Morda bi tudi lahko z klikom na logotip prikazali vse eh, podpore, vsa nepovratna sredstva, ki jih je neka organizacija prejela. To bi bilo treba preučiti. E, leta 2017 bomo e, pripravili več detajlov, naprimer, ali imajo organizacijo Eh, še značaj mednarodne organizacije in podobno. In v tem eh, kontekstu lahko tudi analiziramo, ali bo eh, mogoče prikazovati, ali so koordinatori projekta plačevali sredstva svojim partnerjem če imamo te podatke, so tudi uh, uh, ti podatki v sistemu za finančno preglednost. Mi moramo seveda preveriti, eh, kaj lahko storimo za to, da bomo imeli to informacijo. Torej, to študijo bomo natančno analizirali, vsa priporočila bomo pregledali za to, da vidimo, kaj lahko storimo za to, da izboljšamo podatkovno eh, bazo, eh, zato da bomo lahko eh, iz tega črpali primerne politične zaključke. In za zaključek naj povem glavni problem je, da ni vse evropske definicije nevladne organizacije. Tu se začnejo problemi. Dokler nimamo take definicije, bomo imeli stalno eh, tudi nedoslednosti. Hvala lepa. Ja, Hvala vam. Zakaj pa potem eh, prejemajo organizacije denar, če niti ne vemo, kaj so? Se pravi, čujem, nisem vas razumel. Torej, če ne vemo, kaj je nevladna organizacija, zakaj eh, dobivajo organizacije, ki trdijo, da to so eh, sploh denar. Organizacije ne prejmajo denarja, ker so nevladne organizacije, temveč ker izpolnjujejo kriterije za upravičenost. Eh, na različnih političnih področjih imamo različne pravne okvire in če izpolnite eh, cilje in pogoje iz nekega okvira, lahko dobite denar. Tako da imamo nevladne organizacije, ki lahko iz različnih področji evropskega proračuna dobijo horizontalno denar, eh, se pravi iz različnih programov, če izpolnijo kriterije. Težko je torej ugotoviti, kateri prejemniki so nevladne organizacije v smislu neprofitne eh, in delujoče eh, za eh, javno korist. To je vprašanje, ki ga moramo analizirati. Vendar, kar pravi študija in tudi kar kažejo naše analize, definicije in pravna pravila v različnih državah članicah so zelo različna in to zakomplicira našo situacijo. Kolega Celer je naslednji. E, tudi jaz se zahvaljujem e, avtorjem študije. To je seveda tema, s katero se moramo ukvarjati. To je pokazala tudi ta razprava če govorimo o e, proračunu temelječem na učinkovitosti, e, nas morajo seveda zanimati tudi rezultati, ki jih dosegamo ali pa ne dosegamo. In če tukaj vidim, da organizacija Danish, Danish Refugee Council prejema milijone nepovratnih sredstev iz evropskega proračuna. Na svoji eh, spletni strani tudi opisujejo, eh, kaj počnejo po svetu, nikjer pa ne omenjajo, da zato prejmajo evropski denar. In to je pa nekaj eh, narobe. Če nekdo dela nekaj dobrega, je treba o tem govoriti in tudi pokazati in zaradi tega moramo začeti s to razpravo. E, to je torej nevladna organizacija. Kaj so to? Torej, to so organizacije, e, ki e, jasno povedo, da ne spadajo v okvir vlade, da delujejo samostojno in ne glede na to, ali so pridobitne ali nepridobitne morajo upoštevati eh, pravila konkurenčnosti, se morajo pokazati kot zanesljive partnerje in tudi eh, pokazati rezultate. In sedaj eh, smo še vedno v fazi boksanja v temi. No, sedaj me res zanima, kako bo tekla naša razprava naprej. Torej, če bomo nadaljevali s tem projektom eh, Civil Society Europe nam je vsem verjetno pisal, če ne, vam to lahko posreduje. Torej, če bomo nadaljevali s tem delom, zato da stvari razjasnimo, bomo to morali unesti tudi v razpravo o razrešnicah, In pri reformi proračuna moramo to tudi upoštevati. Naj bo jasno, nočem nikomor eh, odrezati dostopa do finančnih sredstev, vendar zagotoviti moramo, da dosegamo cilje, ki jih eh, želimo doseči z evropskim denarjem. In tu imam določene dvome, ali nam to uspeva pri vseh organizacijah. Mi se tudi stalno ogledujemo nevladne organizacije, imamo tudi fantastične organizacije, ker tudi nimamo uprave, ki bi lahko izvajala določene naloge, te naloge prevzemajo nevladne organizacije, vendar mene zanima, kaj dejansko počnejo, saj smo odgovorni davkoplačevalcem. To je smisel vsega tega in mislim, da eh, moramo bolj jasno vedeti, kaj se tu dogaja. Sedaj pa. Dajem besedo še gospodu Akarmanu in na to še gospodu Piparju. Gospod Akarman, prosim. Yes, like to to, um, uh, Naj odgovorim še na dve točki. En komentar je bil, da eh, poročilo vrednoti delo Eh, nevladnih organizacij. Temu smo se izogibali. Mislim, da nikjer v poročilu ne govorimo o koristnosti in kakovosti dela nevladnih organizacij. Eh, kar zadeva vključitev dveh nevladnih organizacij, ki ne prejemata denarja od EU. To je samo majhen del poročila vsa priporočila, razen zadnjih o odgovornosti in preglednosti. Vsa priporočila torej se nanašajo na nevladne organizacije, ki prejemajo sredstva od EU. Zakaj sta ti dve vključeni? Zato, ker smo bili zaprošeni. Nekdo govori brez mikrofona. Sí. Yeah, yeah, you said that uh, you just included and there are difference at the end. Rekli ste, da je tu razlika samo v eni točki, vendar zakaj ste to vključili, če je bil mandat uh, organizacije, nevladne organizacije, ki jih financira EU? Zakaj ste vključili ti dve in zakaj ravno ti dve? Ja, zato, ker so nas to prosili. Torej, prosili so nas, da to vključimo. Kdo je to naredil, sprašuje gospa Ella Sindern. Bilo je neko štartno srečanje in razprava z, um, imeli smo tudi razpravo z um, administracijo parlamenta. Um, in O tem morate razpravljati tudi s kolegi tu in z administracijo parlamenta. Ti so nas prosili, da to vključimo. Torej, mislim, da sta to bili edini dve točki, um, na kateri sem se želel odzvati če sem pravilno razumel, potem eh, ostale točke mm, niso nekako v neskladju z vsebino eh, tega poročila, ki smo ga pripravili. Hvala. Kar zadeva vprašanje gospe Ajale Sender, bi bilo vendarle zanimivo videti, zakaj sta ti dve organizaciji na tem seznamu. Mogoče nam lahko pomaga poročevalec. Torej moram povedati, da ne vem, zakaj ravno ti dve organizaciji. Mi ju nismo navedli, vendar očitno pač je bil rezultat naših meril, ki smo jih uporabili ta, da smo um, zajeli ravno ti dve organizaciji. Ampak razumem, da je malo nerazumljivo, da smo. Um, tu obravnavali tudi dve organizaciji, ki ne prejemate denarja EU. Še dve točki v zvezi s tem, kar je povedal predstavnik komisije gospod Kraft. Pravzaprav nismo eksplicitno prosili, da eh, se upošteva samo nevladne organizacije, ki so politično aktivne. Torej, pri raziskovalnih programih je zagotovljena preglednost. Potem um, drugi skladi za razvoj podeželja in tako naprej tudi pri malih in srednje velikih podjetjih natančno vemo, kdo je dobil denar. Vendar, kjer obstaja določeno nezaupanje, je, ko gre do veliki denarji določi, za določene organizacije in se ne ve, koliko od tega denarja so prijele podrejene organizacije ali tudi organizacije, ki pravno sploh niso povezane z glavno organizacijo in se ne ve, kam, ki je ta denar pristal. V Turčiji smo se zelo veselili, da so povsod plapolale eh, evropske zastave. UNICEF eh, in Evropska organizacija za begunce sta uporabili ta denar in to tudi kažejo na vzven. Um, torej, tam smo bili in ve se, kolikšne so dotacije za te projekte v Turčiji in to je dobro. Ampak to si želimo tudi pri nevladnih organizacijah, ki se financirajo iz programov za okolje. Želimo vedeti, kaj je financirala Evropa na tem področju. Se to je vendar legitimno, da to zahtevamo, ne gre za to da um, postavljamo nekoga na sramotivni stebr, temveč želimo vedeti, kaj se dogaja z evropskim denarjem. In večkrat smo že posredovali informacije, gospod Kraft, kako si predstavljamo omejitev te teme. Ne gre samo za politično aktivne organizacije, temveč za programe, kjer nimamo preglednosti glede končnega uporabnika sredstev. Bojim se, da se bomo še naprej morali ukvarjati s to temo. Um, prosil, prosila bi vas, gospod Kraft, da uh, informacija Waste and Resources Action Program, ki je dobil tudi več milijonov, da nam posredujete eh, uh, podrobnejše informacije. Ampak rada vam še enkrat dajem besedo, gospod Kraft. Hvala. Gospod eh, poročevalec, gospod Piper. Uh, radi um, bomo sprejeli vaše uh, pobude in tudi vaša priporočila. Mislim, da je dobro to, kar ste povedali tudi glede političnega ozadja. S tem vprašanjem se bomo ukvarjali še naprej in preko proračuna bi lahko uh, tudi um, zagotovili razkritje teh informacij, kajti samo, če so na voljo informacije, se jih um, vključi v e, register o finančni preglednosti, kar zadeva e, obveznost objave, komisija pazi na to, da se spoštuje to načelo. Če je v pravnih aktih to zahtevano, potem bi neobjava pomenila kaznivo dejanje in zato moramo seveda analizirati, kakšne so pravne podlage, na osnovi katerih eh, dobijo denarne vladne organizacije in če ni eh, nobene informacije z njihove strani, da so dobile denar eh, od EU, je treba prebiriti, ali bi lahko izrekli sankcije tem organizacijam. Več takih primerov je bilo ugotovljenih in s tem se moramo še mm, naprej ukvarjati in ugotoviti, kakšne bodo posledice. Hvala. S tem smo končali to točko dnevnega reda. Hvala tudi za študijo. Še naprej bomo ostali v tesnem stiku in se še naprej ukvarjali s to temo. Pri naslednji točki pa eh, nas bo dobiskali kolegi iz odbora za eh, razvoj in sicer gre za poročilo o upravljanju zunanje pomoči z um, odborom za razvoj. Um, bomo skupaj obravnavali to temo in sedaj vabimo kolegice in kolege iz teh odborov v dvorano.